Danes se nam je pridružila tukaj v odboru za proračun, zato da predstavi predlog proračuna za leto 2017, kakor je bil sprejet v kolegiju komisarjev. Hvala, gospa podpredsednica. Danes eh, dopoldan smo se štiri ure pogovarjali o pogojih za namestitev beguncev, govorili smo o nadzoru nad zunanjimi mejami. George Soros je začel s malce provokativnim nagovorom na tej seji, izpostavil je pomen eh, pomoči in potrebo po eh, visokih sredstvih, če se želimo eh, ustrezno lotiti te problematike, ki je povezana s globalizacijo. Omenil je ovojnico v višini 30 milijard. 30 milijard bi potrebovali za to, da kaj naredimo, bodi si eh, prek trošarin za nafto, eh, prek drugih finančnih eh, prispevkov. Danes javne oblasti pogosto ne razpolagajo z veliko sredstvi, včasih so celo v rdečih številkah. Pogovarjali smo se o tem, kakšni bi lahko bili natačni podatki za razdelka 3 in 4 gospa Kalvinjo se nam je pridružila in morda bo eh, komisija sedaj eh, potrdila njene eh, predloge. Gospa podpredsednica, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Komisija je sprejela ta osnutek proračuna danes do povdan ob pol desetih in veseli me, da sem lahko sedaj takoj tukaj. Predstavitev eh, je v angliškem jeziku, tako da bom nadaljevala v angliščini. Tudi angliži so dobrodošli, pravi predsednik. Torej, angliščina ne predstavlja težav. Prav. Hvala lepa. celotni okvir, v katerem smo, razmere, v katerih smo, so takšne, da je seveda rezultat referenduma o Brexitu znaten. Vendar pa kar se tiče našega dela pri proračunu, to nima neposrednega vpliva. Razen jasnosti, ki jo želim izpostaviti. Bolj kot kadarkoli moramo naš proračun uporabiti kot eh, nekaj, kar nas bo obvarovalo pred krizami, kar bo stvarjalo delovna mesta in zagotovilo rast. To mora biti nekaj, kar bo pomagalo državam članicam pri soočanju s krizo. Od samega začetka želim povedati, da smo s pomočjo Evropskega parlamenta želeli usmeriti proračun k zelo jasno opredeljenim prioritetam. In glede na odgovornost, ki ste nam jo dali, smo se želeli prilagoditi spremenjajočim se okoliščinam v Evropi. V današnji predstavitvi bom spregovorila o sledečih vprašanjih. Najprej, prosim, naslednja prosojnica. Najprej tehnična prilagoditev, ki jo moramo storiti, potem osnutek proračuna v večletnem kontekstu, potem tretjič globalni pregled obveznosti in plačil, četrtič Izpostaviti je potrebno dve glavne prednostne naloge za osnutek proračuna 2017. Delovna mesta rasti in eh, naložbe, migracije, begunci in varnostna kriza. Petič, administrativni izdatki in predlog spremembe proračuna 3, kar se tiče varnosti skozi 2016. In potem, ne nazadnje, vedno večji pomen delovanje proračuna po uspešnosti in usmeritev na rezultate. Naj začnem s tehnično prilagoditvijo. Kot veste, ima komisija možnost, da po večletnem finančnem okviru izvede tehnično prilagoditev tega okvira. Ne potrebujemo zakonodajnega postopka za validacijo. Letos je posebno leto, kajti vključiti moramo tudi prilagoditev za kohezijsko politiko. In to bo pomenilo povišanje za 4,6 milijarde. To je v trenutnih cenah. To je ekvivalent 4 milijardam, ki so že v večletnem finančnem okviru kot eh, naj višja vrednost. To je torej za obdobje 2017 do 2020. Trije glavni prejemniki tega so Španija, Italija in Grčija. Pet držav članic pa bodo videli zmanjšanje, ampak ne bo prišlo do velikih zmanjšanj, vse je pod 100 milijoni evrov. Želimo se osredotočati, kar se tiče dodatnih sredstev pri teh treh državah, na glavne prednostne naloge, ki jih imamo. Migracije, zaposlovanje mladih, in naložbe prek finančnih instrumentov, ko podpiramo konkurenčnost v sodelovanju z Evropskim skladom za strateške naložbe. Dobro, poglejmo si osnutek proračuna 2017 v večletnem kontekstu. Kaj nam tale graf kaže? Dve zelo pomembni sporočili. Prvič da v polni meri izkoriščamo proračun. Osnutek proračuna 2014 ni nobena izjema. Če si pogledamo, kako izvajamo proračun zdaj, v primerjavi s prejšnjimi obdobji, je točno to, kar je bilo napovedano in to, koliko sedaj uporabljamo, točno Vse to točno ujema. Kar se tiče eh, obveznosti, imamo graf nad pragom. Zakaj? Zato, ker pač imamo instrumente za prožnost, ki gredo prek in potem imamo še potem zaskrbljujoče sporočilo za proračun 2017, kar se plačil tiče, bo zamuda pri implementaciji trenutnih programov pomenila, znatno manj sredstev, 6,2 odstotka manj sredstev bomo potrebovali kot lani za plačila. In to je razlog za skrb. Najti moramo način, kako bi se tega rotili, tudi zato, ker si ne želimo, da bi na koncu te finančne perspektive prišlo do jojo učinka. Poglejmo si naslednjo prosojnico. To je pa sedaj proračun v številkah. Ne bom šla v podrobnosti, ne bom smučila s tem, ne bom šla po vrsticah. Lahko si seveda to bolj podrobno ogledate. Naj se osredotočam na glavne zadeve. Najprej za plačila 157,7 milijard evrov, za plačila pa 134,9 milijard evrov. In potem odstotki pri tem, kar se tiče primerjave z 2016, plus 4,7 odstotka za obveznosti. Vendar pa ne smemo pozabiti, da to zrcali tudi 21 milijard evrov obveznosti, ki smo jih morali premakniti naprej zaradi poznega začetka trenutnega finančnega okvira. To pomeni, da nominalno gre za 1,7 odstotno povišico. In potem odstotek, ki sem ga že izpostavila prej, kar se tiče plačil, ki so padla za 6,2 odstotka v primerjavi z letom 2016. Naj podam pregled proračuna bolj podrobno. Takole grafe vam bom pokazala, to je laže kot v proračunu po stolpcih. Najprej prvi graf, tukaj vidimo obveznosti, tu gremo gor, povišica in zniževanje, kar se tiče plačil. Dobra novica pri obveznostih je, in to boste videli kasneje, da se usklajujemo glede povišice s prednostnimi nalogami. Dobra novica glede plačil pa je, da lahko sedaj rečemo, da je zaostanek iz prejšnje finančne perspektive izginil. Tega ni več. Kakorkoli že. Skrbi pa nas prepočasno izvajanje novih programov. In ne želim seveda preveč ponavljati, vendar pa moram še enkrat dejati, da nas to skrbi. Poglejmo si potem ključno sporočilo našega osnutka proračuna. Zelo usklajeni smo s prednostnimi nalogami Evropskega parlamenta. Delovna mesta, rast, investicije, učinkovit evropski odziv na migracijsko, begunsko in varnostno krizo. Kot je predsednika tuji na začetku dejal, je Nadja že nakazala. Potem še ostale prednostne naloge za 2017. Zelo pomembno je dodati, da smo ta proračun umestili v načrtovanje proračuna, ki se osredotoča na rezultate. Veliko bolj eksplicitno usmerjamo pozornost na uspešnost, ne samo koliko sredstev gre kam, temveč zakaj in kako vemo, da se potem proračun resnično uporablja na najboljši možni način. Če se ogledamo naslednjo prosojnico, delovna mesta rasti in naložbe, je sporočilo te prosojnice sledeče. Imamo povečanje v 1A za 11 odstotkov in to povečanje je pri vseh elementih je na obzorje 2020, plus je več kot je povišica 7,9 odstotka, za EFSI kot je bilo to dobreno z vseh strani, 29,5 odstotkno povišica, za CEF 14,7 odstotka, instrument za pozvanje Evrope in za Erasmus plus za 16,2 odstotka. absolutna vsota teh povišic pa znaša približno 2 milijardi evrov. Tu bomo prioritizirali področja, ki so še prav posebno pomembna za evropsko konkurenčnost. Naj izkoristim to priložnost, da izpostavim še nekaj. Izvajanje EFSI poteka, kot smo se dogovorili, v enem letu tretjini časa, ki je namenjen temu skladu, smo tudi omogočili tretjino napovedanih naložb. Skušamo storiti vse, kar je v naši moči za MSP. -je. Imamo 188 sporazumov z MSP za MSP in kako hitro izkoriščamo ta element EFSI-ja za MSP. -je je tako hiter, da bomo morali najti še dodatne sredstva. Zakaj je to pomembno? Zato, ker MSP pač ustvarja nova delovna mesta in to je tisto, kar potrebujemo za naše gospodarstvo. Če si ogledamo naslednjo prosojnico, to pa je prosojnica, ki kaže, kaj se dogaja v 1B. Povečali smo zaveze, obveznosti smo pa niže priplačili in to je ta prosojnica, minus, o katerem sem govorila, predvsem pride zaradi tega. Naslednja prosojnica, to je zelo pomembno za prejšnjo razpravo, kar se tiče migracij. Modro so sredstva, ki so bila predvidena za uporabo 2015, rdeče pa je dodatek, je to, kar smo dodali, da bi zadostili velikim potrebam, ki izhajajo iz te krize. Torej, več kot podvojili smo sredstva, začetna sredstva. Če pogledamo 2015 in 2017, pa še skrbniški sklad za Afriko, imamo skupaj 15,7 milijard evrov. In to, je, to so sredstva, ki bodo za Evropo znotraj držav članic, pa tudi za zunanje delovanje, tako da se bomo lahko soočili z vzroki za migracije. Seveda najboljša naložba je, da ljudje ostanejo, kjer so. Prav tako želim izpostaviti, da potem tukaj prinaša prednost tudi instrument, ki ga je priprl parlament za humanitarno pomoč. 218 milijonov evrov za 2017, 300 za 2016 in potem še dodatna sredstva za 2017. I, I in to je vizualna preglednica tega, kar sem ravno kar opisala na naslednji prosojnici. Rdeča črta tukaj kaže, koliko više uh, eh, smo oblikovali ta eh, predlog glede na naše eh, prve napovedi in eh, to zahvaljujoč parlamentu in vaši fleksibilnosti te finančne perspektive. Brez tega nam ne bi uspelo. Rada bi povdarila, da za leto 2017 ohranjamo isto raven oziroma malce višamo uh, raven financiranja glede na izvajanje v letu 2017. 16. In eh, to pomeni, da moramo uporabiti eh, kontingenčno rezervo. Rezerva v razdelku številka 3 je izginila. In k temu se bom eh, k malu vrnila. Želela sem povedati, da imamo torej isto oziroma malce višjo raven za migracijo v letu 2017, kar pomeni, da se moramo uh, opreti na kontingenčno rezervo. Sedaj bi rada na kratko predstavila novost v tem proračunu za leto 2017 in to je eh, pripravljalni ukrep za projekte za varnost in obramo. Zakaj to izpostavljam? Zato, ker eh, je to utemeljeno na skupnem eh, razumevanju te obramne politike. Vemo, da je treba na tem področju narediti več zaradi izzivov, s katerimi se soočamo. Dogodki v Istanbulu te dni nas opominjajo eh, na to, kar smo morali sprejeti kot nek del našega vsakdana ravno zato moramo razvijati vse evropske zmogljivosti eh, pri raziskavah na tem področju. Redko je, da so takšni pripravljalni ukrepi eh, zelo obsežni, govorimo o 25 milijonih eh, evrov, 15 milijonov bomo vzeli iz proračuna, 10 milijonov pa bomo našli pri prerasporeditvah sredstev sedaj pa uporaba prožnosti. To je tema, ki zahteva eh, veliko razmisleka. Sedaj se učimo, kako uporabljati te eh, možnosti za prožnost. Absorbirali smo že 3 milijarde sredstev prožnosti, 1,7 milijarde za migracije, prek instrumenta za prožnost 530 milijonov, prek kontingenčne rezerve 1,16 milijarde evrov. V letu 2017 pa bomo eh, to nadomestili z uporabo 50 odstotkov eh, nedodeljene rezerve v razdel, razdelku 2 in z uporabo 86 odstotkov ne, eh, nam, mm, namenjene rezerve v razdelku 5. Upamo, da nas bo parlament pri tem podprl. Po našem mnenju je to eh, razumen način uporabe kontingenčne rezerve, glede na to, da ne vemo, kaj nas čaka v naslednjih letih, kakšni izzivi nas čakajo. Za službe in delovna mesta za EFSI uporabljamo 1,3 milijarde eh, globalne rezerve za obveznosti. Sedaj pa javna uprava, administracija, osredotočiti se želim na temo, ki je najpomembnejša za leto 2017 in to je zadnje leto, v katerem moramo zagotoviti pet odstotno zmanjšanje števila zaposlenih, kar pomeni 1770 eh, manj eh, delovnih mest, to je teh pet odstotkov, za katere si prizadevamo skoraj, da vse institucije bodo dosegle eh, teh pet odstotkov. Zahvalila bi se rada parlamentu za dogovor, ki smo ga dosegli lani v, v tem v zvezi malce eh, pozneje, kot smo pričakovali, bomo dosegli eh, ta cilj. V komisiji to pomeni 239 delovnih mest manj za leto 2017. Še nekaj počnemo v komisiji, na to sem izjemno ponosna. Zmogljivost za dodelitev uh, delovne sile za nove prioritete. In uh, tem, zato bomo namenili uh, eh, 547 delovnih mest. To ni preprosto, ampak ocenili smo to področje, temu rečemo sinergija in učinkovitost. U, učinkovito želimo uporabljati naše eh, zaposlene, tako da prihranimo tam, kjer ni večjih potreb in delovna mesta namenimo tistim področjem, kjer so potrebe vedno večje. Veseli nas, da številni zaposleni v komisiji eh, cenijo naša prizadevanja, cenijo naprimer eh, razpise, ko poskušamo več delovne sile nameniti prioritetam. Veliko več ljudi želi eh, delati na tistih najtežjih delovnih mestih v določenem trenutku, kot jih potrebujemo. Več se jih prijavi na te razpise kot eh, veste, je bilo povečanje plače eh, više, kot smo pričakovali. Lani smo to absorbirali v proračunu, letos tega ne moremo, ampak moramo to področje financirati, kar pomeni, da imamo v razdelku pet povečanje sredstev. Po korekciji, ki je bila uh, predlagana lani, 3,2 odstotka, moramo upoštevati tudi, da uh, imamo zaposlene, ki se starajo, kar pomeni, da se plače, vi, plače višajo, odhodki se višajo. Na to pa želim povedati še nekaj glede uh, drugih pritiskov, naprimer irski jezik, irščina, derogacija je zaključena, tako da moramo ustvariti 13 delovnih mest, poskrbeti moramo torej za irščino. Rešiti moramo tudi vprašanje eh, prenosa delovne sile eh, zaradi azbesta v Luksemburgu. Preseliti moramo nekatere zaposlene, to smo morali upoštevati. Na to pa še eh, krepitev varnosti v institucijah. Gre za varnost na področju informatike. Zbrali smo podatke iz institucij in jih natančno analizirali. Ugotovili smo, da so ti podatki dobro upravičeni, zahteve so upravičene. Ne samo upravičene, nujno je, da namreč vzpostavimo eh, ustrezen eh, varnostni sistem. Malce več bi porabili sredstev eh, za evropske, evropske šole. Imamo 26 tisoč otrok v teh šolah, tako da bi na to imeli 15,8 milijona evrov namenjenega temu za 14 evropskih šol. Sedaj pa uh, uspešnost. Proračunu smo priložili delovni uh, dokument, ki govori o uspešnosti rabe proračunskih sredstev. In eh, tukaj želim zdaj povedati, kaj imamo v mislih, naprimer pri uporabi Erasmusa, eh, plus, ampak to velja za vse naše programe. Kakšno je trenutno stanje trenutnega programa, kakšni so dejavniki, kakšni so dejanski podatki, na podlagi katerih lahko eh, pokažemo, kaj točno se dogaja. Naprimer, pri Erasmusu plus smo imeli več kot 18 tisoč projektov, ki so bili izbrani, kar pomeni, da je tam sodelovalo več kot 1,15 milijona sodelujočih, več kot 70 tisoč organizacij je sodelovalo pri tem programu. Na to smo si pogledali, kaj je veljalo za prejšnji program, kako se uh, trenutni pristop primerja s prejšnjim pristopom. In tekom tega programskega obdobja želimo na ta način uh, Eh, ustrezno analizirati eh, vse te podatke, tako da bomo vedeli, da modro in učinkovito uporabljamo naša sredstva. In še eh, zadnja prosojnica. Želela sem podariti, da bomo o predlogu proračuna za leto 2017 govorili v letu, ko nas čakajo še tri druge pomembne dejavnosti, to je umestna revizija, na to poenostavljanje finančne uredbe in pa nadaljne delo na proračunu na podlagi rezultatov. Upamo, da bo proračun za leto 2017 eh, dobil, dobil dovolj prostora, da ne bomo vsega mešali, da ne bomo vsega vrgli v isti koš. Kot veste, se moramo osredotočiti na nadaljevanje našega dela, sedaj ne smemo eh, sedeti križem rok. Mislim, da je Eh, to tisti trenutek v zgodovini, ko moramo biti mirni in eh, moramo naprej natančno delati. To je ta čas. Najlepša hvala, gospa podpredsednica, hvala za to predstavitev, ki je zelo natančna. Dejali ste, da boste predstavili proračun v sredi maja ampak želeli ste malce počakati, zato da bi nam lahko podali več eh, podatkov, bolj natačne podatke, zato smo organizirali to sejo na koncu junija. Hvala še enkrat za predstavitev. Brez dvoma bomo s tem proračunom za leto 2017 eh, zagotovili tudi ustrezen elan za umestno revizijo večletnega eh, finančnega okvira. Koliko časa imate? Do dveh ste lahko tukaj. No, kakorkoli že, uh, imamo časa do dveh, do takrat boste z nami, sedaj pa gospod Gajer. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala gospod Georgijeva za prve komentarje, za prvi pregled. Poskusil bom biti kratek, ne vem, ali mi bo uspelo, zato ker je časa malo in vesel bi bil, če bi čim več kolegic in kolegov dobilo možnost, da dodajo tudi svoje mnenja. lahko seveda govorimo samo o prehodni fazi, zato ker šele nekaj ur poznamo ta osnotek proračuna. Zdaj bom podal samo prve opaske, vprašanja bomo seveda poglobili kasneje. Veseli smo, da je komisija pri težiščih upoštevala smernice parlamenta. To kaže, da obe instituciji vsaj v zvezi s tem enako obravnavata in analizirata situacijo in da razmišljata v isti proračunski smeri. Gospa generalna direktorica Kalvinjo je predstavila številke v zvezi z begunsko krizo 5,2 milijarde evrov v kategorijah 3 in 4 gre spet za 100 milijonov več kot v preteklem letu. To je v skladu s predlogom in pričakovanjem Evropskega parlamenta, kakor smo mi pač sklenili. Gospa podpredsednica, vi ste to že omenili, sem pa bom to še enkrat povdaril, gre za močno mobilizacijo in seveda to je odvisno od tega, da lahko uporabimo možnosti, ki nam jih ponuja finančni okvir in vesel sem, da se je Evropski parlament lahko takrat uveljavil v pogajanjih. Dobro je, da smo bili uspešni. Če si pogledamo številke, lahko vidimo, da govorimo o 750 milijonih evrov, to je drugi del ali druga tranša za instrument za Turčijo. Vesel sem, da smo lahko zvesti dogovoru. Prav tako mi je všeč, da države članice izpolnjujejo svoje zaveze in da bodo poslale dovolj denarja za instrument za Turčijo, torej ena milijarda iz proračuna EU, dve milijarde od držav članic. Tekom leta 2017 bo to popolnoma operativno. Zanima me, kateri projekti bodo financirani v Turčiji s tem, to me zelo zanima. In še nekaj v zvezi s tem, velik del 750 milijonov evrov prihaja iz instrumenta za predpristopno pomoč. Pojavlja se vprašanje, kaj lahko IPA zdaj sploh še doseže, zato da bi dosegli tisto, kar smo Turčiji obljubili. Gospodarstvo naj bi okrepili, družbo naj bi prav tako okrepili v zvezi z morebitnimi pristopnimi pogajanji. V tretji kategoriji mobiliziramo rezervo. To naj bi prihajalo iz eh, druge kategorije. To, po mojem, ne bo veselilo naših um, kolegov, ki se ukvarjajo z kmetijstvom. Mislim pa, da še vedno nadaljujemo s to politiko krpanke. Torej, nekje nekaj vzamemo, potem zakrpamo nekje druge, tam, kjer pač potrebujemo denar. Mislim, da bo to nekaj časa morda še šlo. In do leta 2017 se bomo morda še lahko izulekli, ampak Z zanimanjem bom spremljal, ali bodo okoliščine dopuščale, da bomo potem še naprej postopali tako kot do sedaj. Odbor za proračun, gospod podpredsednica, ima nekaj pomislekov v zvezi s tem, zato ker se prav gotovo moramo odzivati tudi na kratkoročne dogodke. Vsaj to veste. Razočaran sem, če si pogledamo četrto kategorijo. Gre za človekoljubno pomoč, za tretje države in za UNRO. Tam je prišlo do krčitev. Če si pogledamo torej četrto kategorijo, lahko vidimo, da so številke občutno niže, minus 8,5 odstotkov. To je nekaj, pri čemer se kar zamislim in lepo bi bilo, če bi nam komisija povedala kaj več o tem, kako lahko razložijo to nižanje številke. kategorija 1A, to mi je všeč. Veliko več je sredstev za prevzem obveznosti in tudi sredstev za plačil, za politike rasti in zaposlovanja. Če si pogledam rezervo, potem pa se prav nasmehnem, kajti 81 milijonov to je praktično nič, če upoštevamo, da iz tega izhajajo pilotni projekti in tudi prehodni ukrepi, rezerva je potem še manjša. Morda bi lahko razmislili o tem, da pač preostanek rezerve namenimo ostalim poudarkom. V zvezi s tem se omenili EFC. Skupaj z odborom Ekon smo o tem že govorili. Jasno je, da je treba zagotoviti denar za to. To smo tudi sprejeli in Evropski parlament mora spoštovati svojo besedo. Vendar zaenkrat še nismo prepričani, da bo EFSI deloval tako, kot smo se dogovorili. Dobro, seveda, financirali bomo predvsem razumne projekte, ampak kar zadeva to dodatnost, kako bomo vedeli, Da, gre za projekte, ki jih eh, tako ali tako ne bi financirali. Ne vem, predlagam kolegicam in kolegom iz odbora za proračun, da intenzivno razmislimo o tem, ali ne bi bilo morda dobro, da bi denar namenjen EFSI-ju dali v rezervo, dokler ne bomo dobili ustreznega odziva strani EIB na to kritiko. zdaj pa begunska politika in boj proti vzrokom za begunce. Ena številka mi skoči pred oči, če posebej v primerjavi z krčenjem plačil v četrti kategoriji. Zanima me, kaj boste povedali v zvezi s tem, ampak v tretji kategoriji številke rastejo za 25 odstotkov. Ne bom rekel, da gre za neravnotežje, ampak Vseeno je nenavadno, da številke padajo v kategoriji globalna Evropa, pri tretji kategoriji pa zadeve tečejo drugače. Škr skrbniški skladi, to je zadnji komentar, mislim, da smo si vsi jasni glede ciljev, podariti pa želim, da države članice še en zaenkrat niso storile dovolj v zvezi s skrbniškimi skladi, malce sem razočaran, postavlja se vprašanje kar zadeva politično podporo. Kako bomo rešili to nesoglasje? Države članice so mobilizirale 10 odstotkov tega, kar je mobilizirala Evropska unija. Na to sem želel opozoriti. V zvezi s tem je moj predlog naslednji. Če se bodo sredstva iz skrbniških skladov porabljala za smiselne cilje in če bomo aktivirali drugo tranšo, potem bom priporočal odboru, da podvojimo sredstva, da vzamemo toliko denarja iz proračuna za skrbniške sklade, kot so ga dale države članice. In nič več. Če bodo države članice dale več, potem bomo tudi mi malo pripomogli. Ampak mislim, da moramo biti pogumni in da ne moremo dopustiti, da bodo države članice temu sledile z minimalno angažiranostjo. Hvala. Najlepša hvala, gospod splošni poročevalec. Sedaj pa poročevalec za druge oddelke, gospod Tarant. Gospod Tarant, nimate komentarjev, nimate vprašanj? Nobenega komentarja nimam v tem trenutku, gospod predsednik. Hvala. Euh, Predlagam, da poročevalce v senci prosimo za besedo, če želijo, ampak na kratko prosim. Na to pa bom besedo predal gospe Jaslo in gospe Gardija Zabal. Gospod Muresan. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi z moje strani bi se vam rad zahvalil. Hvala komisiji, hvala vašim eh, uslužbencem, hvala za pripravo predloga proračuna v eh, tem eh, težkem, zahtevnem političnem okviru. Prvo kot prvo, razumem, da želi komisija uporabiti prožnostni instrument in kontingenčno rezervo, ki smo jo namenili komisiji ne zgolj namenili, ampak borili smo se za eh, to prožnost v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020. Sedaj nas čaka precej več izzivov eh, v tem proračunu Evropske unije, kot smo menili leta 2013, tako da smo imeli prav, ko smo ustrajali pri prožnosti in pri rezervi. Ampak to pomeni tudi, da bo večletni finančni okvir težko reševal izzive, s katerimi se soočamo. O tem pa se bo seveda treba pogovarjati v kontekstu revizije večletnega finančnega okvira. No, sedaj pa vprašanje proračuna za leto 2017. Skrbi me predvsem, če bomo lahko namenili dovolj sredstev za prioriteto ekonomske rasti in ustvarjanja delovnih mest. Tekom zadnjega leta smo imeli eh, večje krize, migracijsko krizo, begunsko krizo, ampak to še ne pomeni, da lahko pozabimo na gospodarstvo, na pomankanje naložb v Evropi. Imeli smo še eno krizo predtem, ki je bila večja in eh, nujnejša, kar se tiče naših ukrepov, ampak to ne pomeni, da se je gospodarstvo kar naenkrat eh, izboljšalo, da je stanje boljše. Ravno zato moramo eh, dovolj sredstev nameniti tako razdelko, razdelko 1A kot tudi razdelko 1B izvajati je treba vse v razdelku 1B v naslednjem letu, eh, biti moramo ustrajni in se držati časovnice. Skrbi me torej, da v primeru, ko ne bomo imeli dovolj sredstev in glede na zmanjšanje priplačilih za 23 odstotkov v razdelku 1B, to so eh, zelo nizka sredstva sedaj in zato eh, upam, da ne bomo spet imeli Eh, ogromno neplačanih računov na tem področju. Zanima me, če nam lahko kaj več poveste, zakaj je prišlo do takšnega znižanja pri plačilih eh, v razdelku 1b. Kar se tiče pobude za zaposlovanje mladih, seveda eh, podpiramo nadaljevanje izvajanja tega, te pobude. Je pa treba določene stvari spremeniti v okviru revizije večletnega finančnega okvira bomo eh, razpravljali tudi o nadaljevanju tega projekta, ki bo seveda vplival tudi na eh, proračun 2017. Pri razdelku 1a eh, moramo najti rešitve tudi v okviru revizije, zagotoviti moramo finančna sredstva za obzorje 2020 in sprejeti nadaljne ukrepe po sprejemu EFSI-a. V okviru projekta obzorje 2020 se je stopnja uspešnosti znižala iz 20 odstotkov na zgolj 13 eh, odstotkov v primerjavi s prejšnjim eh, finančnim programom. Sredstva za plačila pa eh, Eh, večamo za en odstotek v primerjavi z letom 2016, ampak sprašujem se, če bo to dovolj, eh, če želimo financiranje vse dobre projekte, ki eh, so bili uloženi v okviru obzorja 2020. Tukaj se bom ustavil, seveda smo navdušeni nad vašimi predlogi, kar se tiče MSP-jev, kar se tiče programa Kosme, kot ste dejali, tukaj nastajajo delovna mesta v okviru razdelka 3 pa vsi vemo, da so nizke zgornje meje veliki ziv. Kot sem dejal, se bom tukaj ustavil. Najlepša hvala. Merci. Je suggère aux intervenants. Najlepša hvala. Kolegom in kolegicam predlagam, da gredo takoj k vprašanjem in da eh, se strinjajo, da sem se že jaz zahvalil za predstavitev. Gospod Debre. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa komisarka. Odličen ko, eh, dokument je to, dobra predstavitev. Toliko. Načeloma se strinjam eh, s temi usmeritvami, osredotočamo se na delovne, delovna mesta, rast naložbe. Nihče ne bo dvomil v to. To se mi zdi jasno. Sem tudi uh, za vaše predloge, kar se tiče različnih instrumentov prožnosti. Uh, mislim, da je to nujno in hvala, da ste se zahvalili Evropskemu parlamentu za njegovo vlogo uh, pri zagotavljanju prožnosti. Upam, da bodo sredstva, ki so predlagana za eh, varnost, eh, dovolj visoka, zato ker je tukaj še vedno veliko negotovosti glede na izzive, s katerimi se soočamo. To bomo spremljali zelo natančno. Končal bom takole. Sprašujem eh, se, kaj se dogaja s stopnjo plačil. Zdi se mi, da pred sabo potiskamo ogromno uh, snežno kepo, ki rase in rase in bo še naprej rasla in uh, končali bomo v situaciji, ki smo jo v preteklosti že poskušali rešiti, tako da eh, moramo na tem področju narediti več. Hvala, gospod Maragal. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na kratko. Mislim, da tukaj ni nič eh, novega. Kot ponavadi se mi zdi, da je ta dokument pripravljen. Glede revizije večletnega finančnega eh, okvira, eh, mislim, da informacije zaenkrat glede uporabe tega okvira niso tako pozitivne. Biti moramo previdni. Prav mislim, da ste upravili dobro delo, kar se tiče uh, sredstev za migracije, begunce in tako naprej. Eh, enako velja za uporabo vseh eh, finančnih instrumentov, ki so na voljo, enako velja za uporabo prožnosti. Ampak glede na to, kar smo slišali danes do povdan, glede na to, da obstaja ogromna vrzel med tem, kar je mogoče in kar je dejansko izvajeno, sam govorim o tem, kar je mogoče. Danes dopoledne smo slišali, da, je, da so vsi naši predlogi eh, mogoči, da jih lahko izvajamo, ampak nismo še prišli do te točke, kar se tiče eh, plačil, odobrenih sredstev za plačila, se strinjam s kolegi, ki so se tega vprašanja že dotaknili. Ta številka pomeni, eh, da bomo naleteli na težave v naslednjem letu. Ta številka eh, poraje določene dvome. To pomeni namreč, da proračun ne bo krepil, stimuliral rasti, eh, ne bo aktiviral rasti tako, kot bi moral. Prihaja do težav, do zamud in tako naprej. Razmere so še vedno kontradiktorne, kar se eh, tiče sporočil, ki jih načeloma pošiljamo družbi. Imam dve vprašanje, če dovolite. Niste omenili COP21 v smernicah, ki eh, so bile eh, sprejete v Evropskem parlamentu, smo omenjali podnebne spremembe, izpostaviti je bilo treba eh, sporazum iz Pariza, ampak o tem danes niste govorili. Kaj se torej dogaja na tem področju? In še eno vprašanje, vprašanje primankljaja. Imamo vedno več projektov, kar se mora odražati tudi v proračunu. Moje vprašanje je izvajanje proračuna. V moji državi je vedno več eh, skepticizma. Ljudje eh, se sprašujejo, kaj se dogaja z rastjo. Hvala. Gospod Zani. Komisarje. Najlepša hvala. Tudi sam bi se rad zahvalil komisarki za predstavitev. Imam dve kratki vprašanje, če dovolite. Prvič. Zanima me, če bi nam lahko kaj več eh, povedali, tako kot so dejali že drugi kolegi, o stopni plačil in eh, o tem, kako bo to vplivalo na izvajanje proračuna in na plačila v, v eh, naslednjih letih. V tabeli piše, da imamo razdelek 1B za kohezijsko politiko, ki se je v veliki meri povečal. Zanima me, torej, glede na to, da smo eh, v dobi, ko so neenakosti v Evropi velike med državami in članicami. Eh, a se vam ne zdi, da je takšen pristop pri kohezijski politiki neustrezen, glede na to, da bodo eh, države na vzhodu Evrope bolj uporabljali ta sredstva, kar bi lahko nekateri tolmačili kot politični signal za to, da kaznujemo nekatere države. Govorim o polski in o mađarski predvsem. Drugo vprašanje se nanaša na vašo prosojnico številka 15, ki govori o 35 eh, dodatnih varnostnikih eh, za Evropski parlament. Ali lahko kaj več poveste še o tem? Mislim, da je parlament prosil eh, lokalne oblasti, da bi te zagotovile uh, varnost. Nismo želeli oboroženega osebja v našem delovnem okolju. Hvala. Najlepša hvala, gospa Gresle. Hvala lepa, nekaj vprašanj v zvezi z tehničnimi prilagoditvami. Koliko so dobili Španija in uh, Grčija ter Italija in koliko smo izgubili v strukturnih skladih? Drugo vprašanje, finančni instrumenti, koliko denarja bo dejansko šlo v finančne instrumente in kakšen je odnos v primerjavi z lanskim letom. In še tretje področje, Brexit. Jasno je, da bo do tega prišlo in zdaj je treba vedeti, kakšni bodo učinki na proračun. Kakšni bodo ti učinki in zanima me, kako boste to sporočili nam in tudi kar zadeva pokojnine za britanske uslužbence in še nekaj. Razdelek 5, upravni izdatki, največji, največje povišanje je prav tam, ne vem zakaj. Imamo novo metodo, to ste rekli tudi vi, nihče pa ne ve, kako ta metoda deluje. Lepo bi bilo, če bi nam pokazali, kako deluje ta metoda in zakaj je prišlo do povišen in zanima me, zakaj naj bi mi plačali 15 milijonov več za to medvladno obramno agencijo. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospa Gardija Zabal. Gracias, presidente. Unos comentarios muy provi... Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam nekaj eh, uvodnih komentarjev v zvezi s proračunom, za katerega upam, da je prav tako zgolj eh, uvoden, eh, da še ni dokončen, tako kot moji komentarji, zato ker bo tudi revizija večletnega finančnega okvira vplivala na ta proračun Eh, proračun za leto 2017. Verjetno je najboljše pri tem, da predstavljate proračun, eh, brez da bi vedeli, kakšna bo revizija, eh, dejstvo, da resnično potrebujemo revizijo večletnega finančnega okvira. Nimamo dovolj sredstev, da bi zagotovili financiranje vseh prioritetnih področji za leto 2017 in tudi onkraj tega leta do leta 2020. Razdelek 1a rase ampak eh, to ni nič eh, novega. Imamo samo 80 eh, milijonov, se upravičujem, sredstev, ki nam še ostajajo, tako da ne moremo nadomeščati sredstev za naložbene načrte in jih imati iz obzore 2020 kosmeja in tako naprej. Na to načrti za mlade, jamstvo za mlade, potrebujemo nekakšen načrt za poslovanje. Imeli smo ga, lahko bi ga obnovili, ampak dejstvo je, da potrebujemo nov, nek nov zagon eh, za poslovanje. Glede razdelka 1B se strinjam eh, s komisarko, mislim, da je zaskrbljujoče, da ne uporabljamo sredstev, ki so uh, namenjena temu področju. Prvič zato, ker se ne uporabljajo in drugič zato, ker s tem odlašamo z reševanjem teh plačilnih eh, problemov na konec eh, in bomo to predstavljamo na konec programskega obdobja. Kaj se dogaja eh, z načrtom za zunanje naložbe? To je ta načrt, ki ga želimo imeti. Junkerjev načrt, Junkerjev načrt dve ali tri, ne vem kako temu rečemo sedaj. Ta proračun ne pokriva financiranje tega načrta in kot sem dejala, nimamo več eh, sredstev, ki bi jih lahko vzeli od drugot. Zdi se, da bomo spet prerasporedili, kot smo, eh, prerasporedili sredstva, tako kot smo to počeli drugot. Gospod Novako, najlepša hvala, najprej bi se rad zahvalil eh, podpredsednici za predstavitev in za jasno politično uh, sporočilo. Zmanjšujemo uh, plačila za 4,6 eh, milijarde pri kohezijski politiki. Kot smo dejali, bo kohezijska politika v udaru. 115 eh, delovnih mest manj eh, boste imeli v komisiji, komisiji tako da čestitke za to zmanjšanje. A menite, da bomo lahko na ta način rešili to problematiko, ste to naredili s pripravljalnimi ukrepi, a bo kakovost dela trpela ali ne? Najlepša hvala. Rad bi se vam zahvalil za to, kar ste naredili, za to, da bi zagotovili eh, financiranje fin, eh, pripravljalnih ukrepov za raziskovanje eh, na področju obrambe. Tudi Erasmus Plus je pomemben. Evropa mora uh, odgovarjati na pozive državljanov in Erasmus Plus je zelo pomemben za povezavo med Evropo in državljani. Izvolite, gospa Georgieva. Eh, eh, Najlepša hvala za vsa vprašanja in za vse komentarje. Še posebej se zahvaljujem poročevalcu, ki je že porabil nekaj časa uh, včeraj za razmislek o teh predlogih. Vem, da bomo imeli še številne druge priložnosti za razprave o proračunu. Sedaj pa takoj k vprašanjem, ki ste jih zastavili. Najprej instrument za Turčjo. Kakšno je trenutno stanje in eh, čemu namenjamo ta sredstva? Odkot prihajajo in kam gredo? Dobra novica pri instrumentu za Turčjo je ta, da so države članice zagotovile jamstva za njihove eh, prispevke iz tega smo se naučili uh, naslednjega. Mislim, da je to instrument, ki ga moramo uporabljati uh, tudi v prihodnosti, ko poskušamo kombinirati uh, sredstva iz uh, proračuna Unije in iz držav članic, tako da uh, lahko zagotovimo določeno mero gotovosti pri skrbniških skladih. Uh, pozivamo države članice k prispevkom, ampak nismo gotovi, nismo prepričani, da bodo države članice odgovorile na te pozive s eh, sredstvi, ne zgolj z besedami. Ta model skrbniških skladov ne bo učinkovit, razen če van eh, ne ugradimo določene mere gotovosti. Ne pravim, da moramo eh, ponavljati pravno strukturo instrumenta za Turčjo, ampak mislim, da moramo imeti več dokumentiranih zavez, ko se odločamo za takšno schemo financiranja. 750 milijonov izhaja iz naslednjih točk. Instrument za predpristopno pomoč 595, eh, humanitarna po, po, pomoč 145, eh, razvojni instrument 10 in pa še eh, nekaj denarja instrument za stabilnost. Sredstva za prevzem obveznosti so precej visoka zaenkrat, ampak kar se tiče dejanskega financiranja, imamo tukaj 150 milijonov uh, finančnih sredstev, ki so že bila uh, namenjena. Inovativna rešitev pri uporabi uh, instrumenta za Turčijo je uh, ta, da podpiramo digitalno identiteto za begunce in na to imamo naprimer eh, sredstva za eh, najemnino, za izobraževanje, za eh, hrano. S tem poenostavljamo namembo pomoči in s tem zagotavljamo tudi dostojanstvo ljudem, ker sami skrbijo za finančna sredstva, ki jih dobijo in z njimi potem razpolagajo. Ljudje dobijo nekakšno kreditno kartico, to je njihova digitalna identiteta in to je njihov instrument, na katerega dobivajo nagrad. Eh, če bi vedela vnaprej, da se bomo pogovarjali o tem, bi vam prinesla eh, to kartico in bi vam jo pokazala. Na to plačila za razdelek 4. To vprašanje se je večkrat eh, pojavilo. Zmanjšanje plačil v razdelku 4 moramo pripisati enemu samemu razlogu. Lani smo imeli neplačane račune sedaj pa teh nimamo več. Zdi se, da zmanjšujemo plačila v razdelku 4, ampak to v bistvu ni res. Imamo takšno stopnjo plačil, kot jo potrebujemo. Nimamo pa več uh, tega kupa neplačanih računov, ki je v lani privedel do povečanja stopnje plačil. Ko govorimo o EFSI-u, se strinjam, da moramo zagotoviti dokumentirane uh, Eh, dokaze za dodano vrednost EFSI-ja. Ta analiza pa še ni končana. Eh, del analize je eh, sedaj že dorečen, ampak končna analiza še ni končana. Naj vam podam začetne ocene. Ugotovili smo, da imamo okno za MSP-je, kjer je jamstvo bistvenega pomena, če želimo zagotoviti finančna sredstva, še posebej tista finančna sredstva z naslova bank. Tveganja so še vedno precej visoka. Kar se tiče pa okna za naložbe, se zdi, da je vedno več eh, ovir, nefinančnih ovir. Z drugimi besedami gre za administrativne ovire, ki eh, jih morajo premostiti pri projektih. Se pa strinjam z vami, gospod Gajer, zagotoviti moramo to dodano vrednost, to eh, dopolnilnost. Mislim, da sem odgovorila na vaše vprašanje v zvezi s skrbniškimi skladi. Res je ravenje, eh, razočaranje, ampak eh, naučili smo se tega, da moramo k skrbniškim skladom pristopiti drugače, potrebujemo več dokumentiranih zavez, črno na belem, zavezujočih izjav, drugače moramo eh, še naprej pritiskati na države članice na neki moralni ravni, da bodo naredile vedno pravo stvar, kar pa do sedaj ni bilo uspešno. Na to sredstva za eh, rast, tudi o tem je bilo govora. Naj primerjam leti 2017 in 2016. V letu 2017 imamo 70,4 eh, milijarde obveznosti za rast uh, delovna mesta uh, v uh, lanskem letu pa smo imeli 69,8 milijarde, tako da letos imamo več sredstev za uh, to področje. Pobuda za zaposlovanje uh, mladih ocena še ni pripravljena, ampak po našem mnenju je zvišanje uh, proračuna za Eh, naložbe, rast in zaposlovanje precejšnje. In vprašanje je, če bodo države članice uporabljale sredstva eh, na ta način, da bodo ustvarile kar največ delovnih mest. Razumem vaš komentar v zvezi z neplačanimi računi. Ponovno lahko morda pride do tega. Strinjam se. Razen, seveda, če ne ukrepamo sedaj, da bi uh, pospešili uporabo denarja. Če tega ne bomo naredili, se lahko zgodi, da se bo ponovila zgodba iz leta 2014. Dobre novice, slabe novice. Dobra novica je ta, da je eden od največjih razlogov za zamude, za težave, eh, certifikacija eh, nacionalnih eh, organov. Ta proces je sedaj končan. Z drugimi besedami, vse to nam je uspelo. Slaba novica pa je ta, da nisem niti prepričana, če so napovedi eh, za plačila za leto 2017 eh, ustrezne, če jih bomo dosegli. Najprej moramo namreč dobiti račune, zato da eh, bomo lahko ugotovili, če so naše napovedi ustrezne ali ne. Malce sem se izgubila v zapiski, se upravičujem. Na to plačila za državljanstvo seveda bomo spremljali razvoj dogodkov. Kot eh, vedno je možno, da bomo proti koncu leta morali prilagajati eh, sredstva. Bomo videli, kako se bo vse skupaj odvilo, na tej podlagi bomo na to ukrepali, če bo potrebno. Ko gledamo eh, razlike med plačili in prevzetimi obveznostmi, je pozitivna plat te zgodbe ta, da smo sedaj to vprašanje privedli na najvišjo eh, možno politično raven eh, v državah članicah. Po dokončanju prejšnje finančne perspektive sedaj organi, ki skrbijo za absorpcijo denarja, ne smejo popustiti. mi pa lahko naredimo zgolj vse, kar eh, je v naši pristojnosti. In eh, zato se sedaj trudimo. Upamo pa, da bo eh, do tudi države članice, da bodo tudi nacionalni organi naredili tisto, kar morajo. Nekaj časa bi verjetno lahko govorili o povezavi med proračunom in ustvarjanjem delovnih mest in zagotavljanjem rasti. Tudi sama uh, Eh, osebno menim, da je to izjemno pomembno. Spremljati moramo to področje. In naš proračun, ki temelji na rezultatih, izpostavlja prav to, kako proračun prispeva k rasti, kako prispeva k ustvarjanju delovnih mest. A so to delovna mesta, ki jih dejansko potrebujemo? A so to tako imenovana dobra delovna mesta v narekovajih? Delovna mesta, ki ne bodo kar izginila v kratkem času? Glede podnebnih sprememb se upravičujem, da jih ne omenjamo. 25 eh, odstotkov eh, ta cilj smo imeli. V proračunu lahko sedaj spremljamo, da do tega tudi prihaja. Seveda bo eh, rezultat COP21 eh, spremenil proračun zgolj, če bo eh, sporazum izvajen in to bo treba upoštevati. Glede nadaljnih razlag v zvezi s plačili pa lahko povem naslednje. To težavo s plačili imamo zato, ker, kot sem dejala, prihaja oziroma je prihajalo do eh, administrativne zamude pri eh, imenovanju eh, upravnih organov pri številnih programih. Države članice so se tako osredotočale na obdobje 2007 do 2013, ker niso želele izgubljati sredstev v tem obdobju, da so na stran dale druge programe na naši strani poskušamo prek poenostavitev spodbujati k hitrejši absorpciji in upamo, da bomo z eh, tega vidika uspešni. Glede kohezijskih držav ste dejali, da se zmanjšanje plačil lahko tolmači kot kazen. Ne, absolutno ne. Mi želimo, da porabijo ta sredstva. Če bodo države v porastu naslednje leto, bom z veseljem eh, pripravila predlog spremembe proračuna, rebalans proračuna, da bomo to prilagodili pri eh, eh, plašilih. Imeli smo to težavo, da nimamo dovolj računov, ki bi jih plačali in upamo, da se bo ta trend spremenil. 35 dodatnih varnostnih agentov. Eh, varnostnikov je zahteval parlament, zato ker znotraj zgrad parlamenta belgijski organi ne morejo zagotavljati te stopnje eh, varnosti, ki jo eh, zahtevamo. To lahko počnejo zunaj parlamenta, ampak ne znotraj parlamenta. In pozivam vas, da se o tem pogovorite z vodstvom parlamenta. Mi zgolj odgovarjamo na zahtevo parlamenta z področja varnosti. glede tehničnih prilagoditev, glede poražencev in eh, zmagovalcev, pet držav, kjer bi prišlo do zmanjšanja eh, eh, količine sredstev, Češka, Estonija, Švedska, Slovaška in pa Hrvaška, če se ne motim. Hrvaška, tako je. Razpon bi bil naslednji. Najvišja številka je 99 milijonov za Češko, najmanjša številka pa 17,7 milijona za Švedsko. Druge države pa so nekje vmes med tema dvema številkama. Estonija 30 milijonov, 43 milijonov Hrvaška, Slovaška 59. Relativno gledano to niso previsoke vsote. Kot sem dejala tekom predstavitve, želimo sodelovati z državami, ki so velike prejemnice, zato da bi se osredotočili na brezposelnost med mladimi, zato da bi se osredotočili tudi na migracijsko krizo, ki je velika težava, tako da uporabljamo eh, ta sredstva za prednostne naloge. Glede finančnih instrumentov pa delamo tako, kot smo eh, to napovedali. Imamo manjšo zvišanje sredstev pri programu Kosme in čakamo tudi na podatke pri Evropskem skladu za strateške naložbe. Do večjih sprememb ni prišlo, če je to vaše vprašanje, gospa Gresle. Napovedi so bile ustrezne. Brexit. Zaenkrat je Združeno kraljestvo del eh, Evropske unije. Dokler bodo ostali eh, država članica Evropske unije, imajo vse iste pravice in obveznosti kot vse ostale članice, kar pomeni, da prispevajo k proračunu če bomo imeli neko časovnico, če bo člen 50 eh, sprožen čez nekaj mesecev, potem bodo imeli obdobje dveh let, da uh, izstopijo iz Evropske unije, morda pred koncem tega finančnega okvira, tako da bomo morali tekom pogajen ugotoviti, kaj to pomeni. Ampak danes vam ne morem povedati nič eh, novega. Zaenkrat učinka na proračun ni, ampak v določeni fazi uh, ta učinek bo verjetno in ne bom presenečena, se bomo tekom eh, revizije večnega finančnega okvira pogovarjali o eh, tem, ko bomo videli, kakšne eh, so napovedi Združenega kraljestva. Da vam dam nekaj številk. Kot neto plačnica Združeno kraljestvo prispeva približno 5 milijard evrov letno. Kot neto plačnica. So osma največja prispevnica 77 eh, evrov na osebo. Francija ima 89, eh, eh, Nemčija približno 120 na osebo, tako da so pomembna prispevnica. To bi bilo seveda problematično. Glede pokojnin, pokojnine so del kolektivnega sporazuma, ko se Bolgarija, neka nova država članica, pridruži Evropski uniji, Eh, to, na to eh, te pokojninske zaveze veljajo za eh, vse enako, tudi za države, ki so bile članice pred članstvom Bolgarije. In o tem se bomo morali ponovno pogovarjati tekom pogajanj, očem pa sedaj prejudicirati rezultatov pogajanj. Glede porabe je do zvišanja prišlo zaradi povišanja plač na podlagi plač enajstih eh, držav članic. Napovedali smo zvišanje za 1,2 odstotka, ampak ta metodologija je avtomatska, mi na njo potem ne moremo uh, vplivati. Prišlo je do zvišanja za 2,4 odstotka. Uh, tega nismo pričakovali, to moramo sedaj absorbirati. In uh, drugi velik dejavnik je ljudje, ki se upokojujejo, kar seveda uh, poveča obseg eh, pokojninskih sredstev, ki jih moramo prevzeti na naša pleča. Vsak eh, element, ki ni povezan eh, s plačo, kjer ni obveznosti, je bil zmanjšan. Pri vsakem smo rezali, pri vsakem elementu, ki nima nič s plačo, ki nima nič s takšnim mandatom, smo uh, rezali sredstva. Težava pa je, da s temi rezi ne moremo nadomestiti uh, uporabe metodologije za izračun plač. Umestna revizija je seveda ločena dejavnost, poteka v istem letu, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Verjetno ne boste presenečeni, da bom eh, rekla, da je eh, revizija revizija, leto 2017 pa je leto 2017. Ampak eh, v dobri veri bomo začeli s pogajanji, poskušali bomo narediti, kar lahko. Strinjam se, da je bil razdelek ena napovedan kot razdelek, ki se bo povišal in do tega je tudi prišlo. Nismo pa se dotaknili uh, naložb, rasti in delovnih mest na vkljub ogromnim pritiskom uh, migracijske in begunske krize. In uh, eh, z tega vidika se ne strinjam popolnoma z vami, mislim, da uh, ne poteka vse tako kot ponovadi, ni to business as usual, kot ste dejali. Uh, mislim, da smo poskušali pristopiti zelo disciplinirano. glede mladih pa se strinjam vami, moram, z vami, da moramo narediti več. Rada pa bi izpostavila tudi to, da morajo ljudje tekom teh programov iskati priložnosti, eh, poskušati morajo uporabiti sredstva, ki obstajajo, da pomagajo eh, mladim. Ne moremo imeti enega samega programa, ki pokrije celotno skupnost mladih. Glede strukture komisije lahko rečem, da analiziramo delovanje komisije, kar se tiče eh, različnih izoliranih eh, enot, eh, poskušamo doseči več sinergije, povezati različne enote in osredotočiti naša sredstva tam, kjer so najbolj potrebne. Vsakič, ko pride do sprememb, je to težko za ljudi, to je res, ampak poskušamo narediti vse, kar lahko za to, da vključimo naše zaposlene v sredstvo te ukrepe, tako da si skupaj prizadevamo za eh, pravo pot naprej. Mislim, da sem s tem prišla do konca seznama vprašanj. Hvala eh, za eh, vaše vprašanja in hvala za sodelovanje. Hvala lepo, da ste prišli danes k nam. Hvala, da ste predstavili osnutek proračuna in hvala tudi to, za to, da ste podrobno odgovorili na naša vprašanja. Naslednjič, kolegice in kolegi, bomo o osnutku proračuna govorili na naslednji seji odbora za proračun in to bo v ponedeljek 4. julija od pol osmih naprej v Strasburu. Srečanja je za danes konec. Vidimo se 4. julija v Strasburu. Hvala.